Dragi kolegi, nadaljevali bomo z delom. Et nous allons passer au point 19. Točka 19 dnevnega reda, kazniva dejanja sovraštva Evropske unije. Kazniva, ki ga je zbrala agent deklaracija EU za temeljne pravice kaže na to, da so to vrstne kaznjiva dejanja nekaj vsakodnevnega v Evropski uniji. Gre za sovraštvo zaradi ksenofobije, zaradi rasizma, zaradi spola, spolne smernosti neke osebe in tako naprej. In ta kaznjiva dejanja um, škodujo celotni EU in preprečuje EU, da bi se borila za demokratične vrednote danes bo te temi spregovoril eh, predstavnik Agencije EU za temelje pravice in ki nam bo predstavil zadnje zaključke na to temo. Eh, gospod Janis Dimitrakopoulos, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospe in gospodje, dobro dan vsem skupaj in hvala za vaše povabilo, da pridem sem in da predstavim eh, v temo kaznivo dejanje sovraštva Evropske unije. Ko je direktor agencije FRA predstavil letno poročilo v mm, parlamentu junija 2013, je povedal, da gradivo, ki ga je zbrala Fra, kaže na to, da imamo številna kazniva dejanja zaradi ideoloških, eh, ideoloških eh, situacij in da torej ta kazniva dejanja izhaja zaradi sovraštva, zaradi homofobije, ksenofobije in tako naprej. Fra zbira že vrsto let gradiva o kaznjivih dejanjih iz sovraštva proti manjšinam, proti verskim manjšinam in tako naprej. Analiziramo svoje podatke, pa tudi uradne podatke, vendar naj povem, da le štiri države članice zbirajo podatke na to, te, na to temo. Finska, Nizozemska, Švedska in Združeno kraljestvo. 12 držav članic objavlja določene podatke, druge države članice pa morajo izboljšati svoje mehanizme za eh, zbiranje podatkov o kaznih dejanjih iz sovraštva. Če želimo evropskim institucijam dati na voljo primerljive podatke, tako da se lahko na to tudi primerno odzove, je FRA izvedla svoje raziskave. V preiskavi EU MIDIS smo, smo se pogovorili s 23.500 imigranti in predstavniki etničnih manjšin, ki živijo v državah EU. Torej, pogovorili smo se tudi z številnimi člani romske skupnosti. Poleg tega smo imeli še študijo na spletu, v katero smo vključili več kot 93 tisoč pripadnikov skupnosti LGBT v celotni EU. V naših preiskavah eh, anketirane osebe sprašujemo o njihovih lastnih izkušnjah. Na ta način posamezniki, ki spadajo v menšine, so tisti, ki so pravzaprav najbolj verjetne žrtve, dobijo glas. In potem v svoji analizi njihove izjave eh, prevedemo v primerljive in zanesljive statistike. Tako lahko bolje eh, se soočimo s situacijo in se bolj ciljano ukvarjamo s temi težavami. Gospe in gospodje, vsakdo je lahko žrtev eh, kaznevi dejanj iz sovraštva. Večinoma pa so žrtve osebe, ki pripadajo najbolj ranljivi skupini v družbi. Naj vam podam nekaj primerov, ki, na, ki vam pokažejo posledice teh kaznevi dejanj. Torej, imeli smo uh, študijo EU Midis, ki kaže, da vsak peti Rom in vsak peti Afričan sta bila žrtev napada, grožnje ali nadlegovanja v prejšnjem letu. Eden od desetih muslimanov je bilo mnenja, da so bili um, žrtev napada zaradi uh, rasnih razlogov oziroma rasističnih razlogov. In torej mi spremljamo podatke zato, da vidimo, kakšen bo vpliv evropskega in nacionalnega pravnega odziva na to situacijo. Potem smo imeli študijo glede judovske skupnosti in, in izkazalo se je, da je vsaka peta judovska oseba doživela fizičen napad, resno nadlegovanje ali verbalno žaljanje, zato ker so bili judi. Naša študija glede LGBT je pokazala, da je 26 odstotkov eh, pripadnikov te skupnosti bilo napadenih ali so doživeli grožnje. Te številke kaže na to, kako kako razširjena so kazniva dejanja iz sovraštva Evropske unije, ko gre za te manjšine, ki smo jih obravnavali. Kazniva dejanja iz sovraštva prizadajo ne le žrtve, temveč tudi njihove prijatelje in družine. S, uh, te osebe se bojijo in se počutijo negotovo. In manjšine se bojijo, bojijo se, da se jih obravnava kot pripa, pripadnike posebne skupine, bojijo se ponovitve takšnih napadov, bojijo se svoje družine in prijatelje. V, v eh, raziskavi o judovski skupnosti se je skazalo, da se tudi oni bojijo za svoje prijatelje, za svoje družine in, eh, in poslužujejo se ukrepov, zato da bi se izogobnili takšnim napadom, kar pa ne bi smelo biti potrebno v svobodnih, demokratičnih in vključujočih družbah. Izkazalo se je, da se številni izogibajo temu, da bi nosili karkoli v javnosti, zaradi česar bi jih nekdo lahko identificiral kot jude poleg tega pa četrtina tistih, ki so odgovorili na um, študijo, so dejali, da se izogibajo judovskim uh, ustanovam, ker se bojijo, da bi zaradi tega identificirali kot uh, jude. Potem naša študija LGBT je izkazala, da se polovica uh, anketirancev boji, držati za roke s svojim istospolnim partnerjem, ker se bojijo, da bojo žrtev napada zaradi tega. Kazniva dejanja iz sovraštva so napad na človekovo dostojanstvo, življenje in človekovo integriteto. Ta kazniva dejanja onemogočajo, da živimo svobodno. In to je nespremljivo za našo Evropsko unijo, kjer bi morali zagotavljati pluralizem, nediskriminacija, eh, toleranca in tako naprej. Kazniva dejanja iz sovraštva ni, ne bi smela imeti mesta v Evropski uniji. Kazniva dejanja iz sovraštva v Evropski uniji so zaskrbljujoča, zato naša agencija pozdravlja osnutek poročila odbora liber glede eh, situacije v Evropski uniji, v katerem eh, obtožuje rasistične, antisem, antisemitske, homofobične, transfobične in ksenofobične dogodke napadov proti imigrantom in drugim manjšinam. Torej, sedaj smo v neki situaciji, ko se zadeve spreminjajo. In naj povem, da tudi invalidi so lahko žrtev kaznevih dejanj iz sovraštva. In invalide je treba obravnavati v duhu konvencije o ZN o pravicah invalidov, ki jo je ratificirala tudi Evropska unija. Torej, mi podarjamo v našem nedavnem mnenju o okvirnem sklepu rasizma in ksenofobiji, da ko varujemo pravice žrtov kaznivi dejanj, moramo upoštevati to, kar piše v členu 21 Evropske listine o temeljnih pravicah. Sveda se zakonodaja lahko še izboljša, vendar EU že ima močan zakonodajni okvir za boj proti tovrstnem, um, proti tovrstnem kaznjivim dejanjem. Vendar zdi se, da številni sploh ne vedo, da obstaja ta zakonodaja. Zato moramo zagotoviti, da tisti, ki spadajo v manjšine, da vedo, da obstaja ta zakonodaja in ta zakonodaja se mora tudi izvajati na terenu. Moramo izboljšati dostop do pravosodja in s tem se mora tudi povečati prijava to vrstnih kaznevih dejanj policiji. Naše študije kažejo, da se to vrstne kazniva dejanja ne prijavlja dovolj. Člani manjšin kaznevih dejanj ne prijavijo policiji. Zakaj? Ker menijo, da se ne bo nič zgodilo, če bodo to prijavili. In to je nekaj, kar nas lahko zelo skrbi. Zato pozdravljamo sklepe sveta z dne 5. 6. decembra 2013 glede kaznjenih dejanj sovraštva, v katerih svet poziva države članice naj spodbujajo prijavo takšnih kaznjenih dejanj in spodbuja izmenjavo dobrih praks aprila bomo eh, organizirali konferenco na to temo, zato da bi dosegli napredek. Gospe in gospodje, približujemo se volitvam Evropski parlament in vidimo, da v odločenih državah članicah so določene ekstremistične politične Eh, stranke se povspele na, torej po javnomnenskih anketah. In predstavili smo tudi poročilo na to temo glede o, teh tem. V svojem poročilu se osredotočamo dve državi, na Grčjo in Mačarsko. In v tem poročilu govorimo o tem, kako bi se morali bolj učinkovito spopadati proti kaznjivim dejanjem iz sovraštva in ekstremizmu po celotni EU. Torej, spodbujamo recimo praktične ukrepe, kot naprimer to, da bi vključili deležnike na vseh ravneh, tudi recimo civilno družbo, želimo spodbuditi um, operativne zmogljivosti uh, policistov in mislim, da je to korak v pravo smer. Naj pomenim še eno pomembno razsežnost teh kaznevih dejanj, ki jih pogosto pozavimo. Kazniva dejanja iz sovraštva Evropske unije so napad na ključne eh, vrednote Evropske unije. Poleg tega pa je to predstavlja tudi tveganje za vključujočo in trajnostno rast, ki je v srčiki strategije Evropa 2020. Netolerantna družba eh, pomeni, da vsi izgubimo, torej ne le posamezniki, temveč celotna družba. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dimitra Kopolos, za vašo zanimivo in podrobno predstavitev. Sedaj bom dala besedo poslancem, ki želijo uh, besedo. Gospa Genc, izvolite. Hvala lepa. Hvala za to predstavitev. Podatki so res alarmantni. zlasti, če se zavedamo, koliko ljudi menijo, da so diskriminirani, da so ogroženi. In če to eh, primerjamo s podatki o tem, koliko eh, kaznjivih dejanj se prijavi, vidimo, da je zelo velika vrzel med tem. Imamo le malo prijav kaznjivih dejanj, hkrati pa ogromno ljudi, ki se čutijo ogrožene. Torej, to je pomembno tudi za naše razprave. Mi smo tisti, ki smo zahtevali načrt Evropske unije za zmanjšanje pritiska na skupnost LGBT. In naj povem, da se ni nič zgodilo v našem zakonodajnem sklicu in mislim, da se ne bo kaj dosti zgodilo v prihodnjih treh mesecih zahtevali smo tudi horizontalno direktivo proti diskriminaciji. To je sedaj blokirano na svetu, nič se ne dogaja, nekatere države pač blokirajo ta prav direktive in upam, da lahko pomagate parlamentu in odboru Libe, da zvedemo pritisk na komisijo in mislim, da bi lahko dejansko z vašimi podatki povečali pritisk na komisijo in da bi torej dosegli preboj eh, torej tako v komisiji kot na svetu, ko gre za horizontalno direktivo. Omenjali ste, kako pomenijo se tudi politične posledice in politično okolje, ko gre za celo temo omenjali ste Mačarsko in Grčijo, kjer imamo dejansko odprto fašistične stranke, kot je recimo Zlata Zora in Jobik. In v britanskih časopisih beremo o tem, da obstaja polemika glede tega, ali bi lahko vodi Jobika dovolili, da pridejo v Združeno kraljestvo ali ne. Torej, dejansko obstaja nevarnost, da bo nekdo lahko odpotoval iz ene države v drugo državo in tam zagovarjal antievropske vrednote. Mislim, da to je resno vprašanje in mislim, da je politična vloga za vse nas, da povzdignemo svoj glas in da jasno povemo, kakšno je naše stališče pred evropskimi volitvami. In med kampanjo moramo jasno povedati, katere so ključne evropske vrednote. Če tudi morda Evropa ne izpolnjuje vseh zahtev, vendar vseeno mislim, da v tej situaciji moramo nekaj storiti. Hvala lepa. In mislim, da bi, da bi res morali tu sodelovati. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Sipen.

kaj ti kriteriji, ki se uporabljajo za opredelitev eh, teh eh, kaznjivih dejanj, eh, se razlikujejo od ene države do druge. In zato so verjetno dejanske, resnične številke še precej više. Torej ne želim sicer ugibati, ampak sprašujem se, zakaj nekatere države niso uh, Eh, podale eh, podatkov o številu teh kaznjivih dejanj. Mislim, da je treba tu eh, pogledati tudi politično vprašanje. Opažamo namreč, da od samega začetka opažamo, od začetka torej te krize opažamo že eh, precejšnje povišanje eh, teh kaznjivih dejanj, eh, zlasti na skrajni desnici. Ampak moramo se otresti iluzije, da bo vse to prenehalo, ko bomo išli iz krize. E, tako imamo občutek, kot da gre samo za neko naravno nesrečo, slabo vreme in ko bo, mimo, ko bo vse mimo, potem bo e, to tudi ta kazniva dejanja izginila. Zanima me, če zbiramo podatke, po posameznih državah o tem, do kolikšne mere so politiki zavezani cilju boja proti temu fenomenu in kako uspešni so lahko. Mislim, da ne moremo enostavno čakati prekrižanih rok, da bomo išli iz krize. Eh, moramo zaščititi naše vrednote, moramo pokazati, da nekaj počnemo. In še nekaj sem želela povedati kot eh, rečeno, eh, niso vsa kazniva dejanja iz sovraštva prijavljena. Ne vem, če je to samo intuicija, da ljudje ne prijavljajo ali ne prijavljajo zato, ker jih je strah, da se jim bo kaj zgodilo ali Zato, ker se eh, javne oblasti resnično ne odzovejo eh, na te prijave ali pa je situacija takšna, da javne oblasti se sicer odzovejo, ampak nimajo dovoljšnih sredstev, da bi ustrezno zaščitili žrtve. In da je to tisto, kar um, odvrne žrtve od tega, da bi prijavile kaznivo dejanje. Ne vem sicer, kaj boste povedali, ampak eh, ali lahko naredimo karkoli v smeri izkoreninjenja teh eh, kaznjivih dejanj oziroma zagotavljanja, da to bo prijavljeno. Hvala lepa. Eh, ja, dank u, eh, mevrouw de, de voorzitter. Gospod Klaas. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsako kaznivo dejanje iz sovraštva je dejanje preveč in ga je treba uh, kaznovati in to na ustrezen način. In to mora veljati za vse vrste teh kaznjivih dejanj. Ampak eh, težave, eh, ki se pojavljajo pri študijah, kot je eh, študija gospoda Dimitra Kopolusa, mm, je ta, da zelo pogosto leve vlade oziroma leve skupine uporabljajo ta način za omejevanje Svobode govora, naprimer to smo opazili pri eh, socialistih eh, in pri desnici in ko gospa eh, Gönson citira politične stranke, s katerimi sicer nimam nič, ampak kljub temu to daje nek slab občutek, kot da so nekatere stranke proti eh, listini o temeljnih pravicah eh, in tako dalje. Pogosto se nam očita, da smo proti evropskim vrednotam. Meni se je to že očitalo, zato ker sem kritičen do delovanja Evropske unije eh, in do neustrezne imigracijske politike, ki smo jo utrpeli v teh zadnjih letih. Se pravi, ta instrumentalizacija Eh, teh eh, študij je nekaj, kar me skrbi in zato se tudi želim distancirati do teh eh, študij in tudi ugovarjam. Gre za osebe, ki ta kazniva dejanja sovraštva izvajajo. In na 13. strani brošure imamo o tem nekaj podatkov, ampak sam bi želel, več podatkov o, o storilcih, kdo so te skupine, ki eh, ta kazniva dejanja eh, delajo, kdo so eh, tisti, ki mm, povzročajo antisemitska in druga kazniva dejanja in sovraštva. Eh, zelo pogosto bomo videli, da so storilci muslimani v Zahodni Evropi in zanima me, če imate o tem več podatkov. Eh, vedno smo glede tega malce nejasni, eh, to je ta neustrezna um, resnica, resnica, ki nam ne ustreza, to so uh, osebe uh, muslimanskega porekla v Evropi, ki so storilci in ki se jih vedno uh, predstavlja kot uh, žrtve teh kaznjivih dejanj iz sovraštva. Ko do tega pride, je seveda to treba uh, kritizirati, ampak uh, Zgodi se tudi, eh, da so eh, pripadniki manjšine krivi eh, in storilci teh kaznjivih dejanj. Gospa, gospod Konc? Yes, uh, <coughs> Ja, torej, kaznivo dejanje sovraštva je nekaj, kar uh, prihaja iz uh, Združenih držav. To ni najboljši izvozni uh, artikel iz Združenih držav, ampak to se nanaša uh, na določene skupine uh, žrtev uh, in ne glede na to, za kakšno kaznivo dejanje eh, gre, ne vem, če je slabše, če se mene udari po glavi in mi, se mi ukrade denarnico zato, ker sem eh, belec, eh, kot če se to zgodi nekomu drugemu pripadniku manjšine. Ampak kazniva dejanja iz sovraštva se vedno opredeljuje kot kazniva dejanja, katerega žrtve so pripadniki manjšine. To je vse, kar poslušamo, ampak veliko eh, kaznjivih dejanj sovraštva eh, povzročajo pripadniki manjšin napram eh, pripadnikom večine. Naprimer, gospod Richard Everett je bil beli moški, ki so ga ubili Azici ali Chris Donard ki eh, so ga prav tako ubili Azici v Glasgowu, ali eh, Lee Rigby, ki je bil pred nedavnim obglavljen v Londonu eh, in to storilca sta bila muslimana. Na to imamo celo vrsto žrtev um, azijskih um, združb, um, kar se je zelo veliko dogajalo v Londonu eh, leta 2011. Eh, primer Stevena Lawrencea je bil izjemen primer v Londonu. Kajti v Združenem kraljestvu so napadi na ljudi zaradi uh, spolne pripadnosti zelo redki. To velja za Združeno kraljestvo, pa tudi za vse ostale države uh, Evropske unije, Zahodne Evrope zlasti. Veliko Če pa do teh prihaja, pa so storilci ponavadi muslimani, vsaj v Združenem kraljestvu. Eh, po eh, evropskih volitvah leta 2009 eh, smo imeli tiskovno konferenco in bili smo napadeni in sicer na dogodku, ki ga je smozoriral nihče drug kot David Cameron. In večina, torej policijske enote, so stale in gledale nihče ni posegel. Pogosto slišimo um, tudi sovražne uh, opredelitve, uh, kot so uh, desničarske stranke in podobno. Tudi tu gre za uh, sovraštvo, in, ki posreduje celo vrsto subliminalnih uh, sporočil. Uh, in tudi o tem sem prej govoril. Torej, treba je um, preprečevati vsa kazniva dejanja iz sovraštva, ne glede na to, kdo so žrtve, kdo so storitvi in ne glede na motivacijo. Hvala lepa. Sorry, uh, just, just Hvala samo uh, še uh, en stavek, uh, ker ste me že omenili. Uh, prišlo je do nesporazuma. Jasno sem govorila ne o euroskeptikih nasplošno, govorila sem o strankah, ki postavljajo pod vprašaj temeljne deljene vrednote Evropske unije. To sem rekla. Gospod Dimitrakopoulos hvala lepa. Eh, nekaj eh, zapiskov sem si naredil, poskusil bom odgovoriti na vse, vsa vprašanja in eh, pripombe. Naj začnem s tem, da seveda priznavamo, da obstajajo ustavne razlike in pa tudi razlike v opredelitvah med posameznimi državami članicami in zato je težko zbirati neposredno primerljive podatke o kaznjivih dejanj iz sovraštva. Ampak pričakoval bi kljub temu, da bi vsaj države članice znotraj eh, pravnoustavnih okverov na nacionalni ravni zbrale ustrezne podatke. Eh, ko si naprimer pogledamo štiri eh, primere, ki sem jih eh, predstavil in če pogledamo situacijo v posameznih državah, število prijavljenih incidentov, to kaže na razširjenost problema. Ne pomeni pa seveda, da so vsa ta kazniva dejanja, kazniva dejanja iz sovraštva. Če imate na deset tisoče prijavljenih incidentov v Združenem kraljestvu, še ne pomeni, da gre samo za kazniva dejanja iz sovraštva sovraštva. Takrat bodo pač ustrezni pravosodni organi eh, presodili, eh, pri katerih dejanjih gre za dejanje in sovraštva in pri katerih ne. Ampak na nacionalni in lokalni ravni mislim, da je zelo pomembno, da razumemo, um, znotraj obstoječega konteksta, v kakšno smer gredo odnosi med posameznimi skupnostmi in da se na, to, na tej podlagi ustrezno, sistematično uh, zbira podatke. Na tem bomo delali skladno sklepi sveta, uh, ki od nas pričakujejo, da bomo uh, nadaljevali z sodelovanje med lokalnimi oblastmi, eh, civilno družbo in organi pregona, eh, da bomo v državah eh, članicah spodbujali izmenjavo informacij, podatkov in da bomo izboljšali prijavljanje kaznjivih dejanj iz sovraštva. Glede vprašanja, v kolikšni meri kriza tudi spodbuja ekstremistične incidente, to boste opazili tudi v našem poročilu, ne opažamo podobnih eh, trendov v državah, ki so na podoben način prizadete skozi krizo, naprimer Portugalska in Španija. Prav tako eh, že več let, že od 90-ih let dalje eh, Evropski svet in pa drugi mednarodni organi opozarjajo na situacijo, ki se nanaša na um, rasizem uh, napram um, manjšinam. To pomeni, da tu ne gre za pojav, ki bi uh, ga šlo iskati šele v letih 2008-2009. Na to, če si pogledamo učinkovitost uh, odziva države, tu moramo jasno razlikovati med odzivom države na ravni političnih izjav, kar je seveda zelo pomembno. Eh, pomembno je reči, da imamo nično eh, tolerančnost in tako dalje. Če to pove eh, minister, nek minister ali, ali premije, ampak to mora iti z roko v roki tudi z delom na bolj operativni lokalni ravni in pa tudi z delom v lokalnih skupnostih, zato da lahko začnemo sploh z doseganjem učinka. Glede razlogov za neprijavljanje v teh velikih anketah, torej večina ljudi, s katerimi eh, smo eh, imeli opravka, spravi v teh trih skupinah LGBT, eh, judi in pa pripadniki drugih manjšin, so bili ljudje mnenja, da se itak ne bo nič zgodilo, da ne bo nobenega odziva, da to ne, ne bo imelo nobenega učinka. In to je zelo zaskrbljujoče, kajti to kaže na to, da so eh, ljudje utrujeni in da izgubljajo pogum. To je tudi nekaj, eh, s čimer se je treba spopasti. Imamo mešanico dobrih praks. Želel bi počrtati eno, ki je na evropski ravni že dve leti eh, prisotna in sicer gre za ustvarjanje zaupanja med eh, skupnostmi, med organi pregona in sicer gre za projekt Facing Facing fact, se pravi eh, soočanje z dejstvi. In sicer eh, gre tu za skupnosti LGBT, eh, judovske skupnosti in pa sedaj si prizadevamo tudi za vključitev muslimanske skupnosti. Kaj ti, kot sem povedal že v svoji predstavitvi, kaznive dejanja in sovraštva imajo učinek na vse. To ustvari neko ozračje v naših družbah, ki učinkuje na vse. Eh, kar se tiče um, želivk in tako dalje, tu sploh ne gre za nek sovražni govor. Mi se ne ukvarjamo s sovražnim govorom, ukvarjamo se s kaznjivimi dejanji iz sovraštva uh, in uh, ustrezno ime za hate crime so bias motivated crime. To pomeni, da so to kazniva dejanja ki se navezujejo na specifične lastnosti specifične skupine in storilci eh, teh kaznjivih eh, dejanj lahko eh, prihajajo iz katerekoli skupnosti. To je lahko kdorkoli, ki živi v katerikoli državi, ampak obstaja razlika med kaznjivimi dejanji, običajnimi kaznjivimi dejanji in kaznjivimi dejanji iz sovraštva. Glede storilcev, pogledali smo si storilce, kdo so ti storilci ne vem sicer eh, točnih številk, ampak imamo tudi vprašanje v anketi o storilcih in ugotovili bomo, da so to lahko člani iste eh, manjšinske skupine, lahko so eh, to člani druge manjšinske skupine ali pa člani večinske skupine, ki so odgovorni za uh, določena eh, kazniva dejanja in sovraštva. Naprimer, v naši anketi o judih smo imeli eh, celo vrsto kategorij, eh, kjer smo opazili razlike med posameznimi državami članicami. Naprimer, na Eh, zahodu Evropske unije so bili pogosto eh, storilci eh, pripadniki muslimanov, muslimanske skupnosti, medtem ko na vzhodu so bili to bolj pripadniki krščanskih skupnosti. Pomembno je tudi vedeti, da v kontekstu kaznjivih dejanj sovraštva je, kot sem že prej povedal, pomembno ne to, da je določena skupina prizadeta. To so dejanske žrtve, ampak istočasno trpi celotna družba, e, zato ker e, trpita e, socialna kohezija in socialno vključevanje. Hvala lepa. Gospod Dimitrakopoulos. Dobro, potem lahko nadaljujemo z naslednjo točko. Kaj pa je to? nous passons chers collègues au point vingt torej, pri točki dvajset ki je sklep sveta o sklenitvi v imenu evropske unije sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter republiko kostariko republiko salvador gvatemalo honduras nikaragvo in republiko panamo na drugi strani glede člena devetinštirideset tri sklepa in Renate Weber je poročevalka. Uh, Hvala. Imeli smo že prvo predstavitev glede tega poročila, glede situacije, zato ne bi ponovila celotne predstavitve. Rada bi rekla le, da naši partnerji iz Srednje Amerike že dolgo čakajo na ta sporazum, da bi stopil veljavo več kot deset let. In sedaj imamo res priložnost, da to storimo. Odbor Libe je pristojen le za člen, ki obravnava recipročno sprejemanje nezakonitih imigrantov. Vendar pa je nujno, da to vključimo v sam sporazum o političnem dialogu in sodelovanju. Zato predlagam, da damo svoje soglasje sporazumu in upam, da ne bo vloženih predlogov sprememb, seveda bomo pa to še videli in upam, da lahko čim prej o tem glasujemo v odboru Libe, pa tudi čim prej na plenumu, vsekakor pa še pred koncem sklica tega mandata. Hajti ta sporazum je res zelo pomemben in pomembno je, da stopi v veljavo. Je crois que la Commission vient d'arriver concernant ce rapport. Mislim, da imamo tudi predstavnika komisije v zvezi s tem poročilom, bi želeli besedo. Ne, so na poti, niso, niso še tu. Yeah, Ma je tu. Se pravi. Uh, yes, thank you. Good afternoon. Hvala. Za naš odnos s Sredno Ameriko je zelo pomembno, da ta sporazum stopi v veljavo. Podpisali smo ga že leta 2003, do konca 2011 so ga vse države članice ratificirale. Iz več razlogov pa smo ga morali poslati nazaj na parlament, zato da da še parlament soglasje. Nedavno je predsednik Barozo eh, obiskal Panamo in tam je bilo na vrhu jasno, da moramo torej, posodobiti naše uh, odnose, kajti sedaj sodelujemo na, te, na temelju sporozuma iz leta 1993. In sedaj mislim, da bi bilo res uh, prav, da uh, torej ratificiramo ta sporozum. In za nas in za Sredno Ameriko je zelo pomembno, da bi ta sporozum čim prej stopil veljavo. Merci. Y a-t-il un collègue qui veut prendre la parole sur ce dossier? Bi se morda še kdo želel oglasiti v zvezi s tem dosjejem? Ne, gospa Weber, srečo imate. Gospa Weber, vseeno pa bi želela slišati strani našega sekretarjata, kdaj bo potekalo glasovanje. Nekoliko sem zmedena glede nadaljevanja postopka, kdaj bomo glasovali v odboru Libe in kdaj na plenarnem zasedanju. Torej 30. januarja ob 12. Uh, bomo o tem glasovali ali pa v začetku februarja na, drugi, na drugem plenarnem zasedanju v Strasburgu meseca februarja, pa bomo imeli glasovanje, plenarno glasovanje. S tem je sestanek zaključen. Najlepša hvala vsem.